Good morning, everybody. Good morning. We are beginning. Dobro jutro vsem skupaj. Začeli bomo in sicer želim začeti točno ob devetih, ker želim tudi pravočasno zaključiti. Nekateri namreč odhajamo v Štokholm. Sie haben gestern Abend alle Včeraj zvečer ste vsi dobili poročilo naše seje koordinatorjev. Upam, da ste si ga ogledali. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je to poročilo sprejeto. Prehajamo k poročilu gospoda Beleta. Gospodu Beletu smo dali možnost, da lahko prej predstavi svoje poročilo. Pozanimala sem se, kaj ima danes opraviti s kraljem. Ne bo se srečal s kraljem, ampak s princeso kajti princesa bo danes govorila o delu za mlade in tako naprej, tako da bo tako rekoč zastopal odbor za kulturo. Lepe pozdrave torej princesi. Sedaj pa prehajamo k upravljanju interneta, naslednji korak je Ivo. Hvala lepa, Doris. Svoj ovod bom naredil v nizozemščini, skušal bom biti kar se da kratek. Torej nadaljeval bom v nizozemščini. Dragi kolegi, dobro jutro. Ni potrebno povdarjati, kako zelo pomemben je postal internet. Internet je izjemno pomemben za družbo, pa tudi za gospodarstvo. Če bi internet ne deloval, bi bila to prava katastrofa za našo družbo. To, kar je storila komisija, je zelo koristno tudi za ta odbor. Ogledala si je upravljanje interneta. Ogledala si je tudi grožnje, ki se pojavljajo. Če si preberete dokument komisije o upravljanju interneta in naslednjih korakih, boste lahko ugotovili, da sta da je infrastruktura interneta povsem v roki zasebnih upravljavcev. Torej, celotna infrastruktura je v rokah zasebnih upravljavcev. To samo po sebi še ni nič hudega, vendar pa gre tukaj za zasebna podjetja, ki razvijajo internetne dejavnosti. Te dejavnosti pa so v javnem interesu. Komisija pravilno ugotavlja, da je doslej koncept samoupravljanja dobro deloval in sicer posod po svetu. Vendar pa se spomnimo samo na to, kar se je zgodilo v finančnem sektorju pred kratkim. Če pomislimo na to, potem se lahko zavedamo, da bo potrebno poskrbeti za nadzor tudi nad internetom postati, bomo morali bolj proaktivni. To pomeni, ne pomeni, da želimo prevzeti nadzor nad vso tehnično infrastrukturo interneta, to mora ostati v rokah zasebnikov. Kljub temu pa moramo bolje nadzorovati doseganje javnih ciljev interneta. Ne bom preveč tehničen, kaj ti podajemo zgolj mnenje. Glavno poročilo pripravlja odbor za industrijo. Vendar pa. Lahko svoje mnenje povemo tudi v odboru za kulturo. Torej, internetno upravljanje. Je v roki ICANN-a, to je kalifornijsko zasebno podjetje, ki je podvrženo kalifornijski jurisdikciji. Poleg tega delovanje nadzira upravni odbor ICANN. E v tem dokumentu, torej v sporočilu komisije, se komisija osredotoča na strukturo ICANN, e kakšna je pravzaprav ta institucija, kako je organizirana ta institucija, ki je odgovorna za svetovni internet, kakšna je vloga Evropske unije in tako naprej. Jasno je, da je potrebno določiti osnovne pogoje. To mora storiti Evropska unija. Mislim, da teh osnovnih pogojev še nimamo, osnovnih pravil. Vendar pa želimo vedeti, kako ICANN ravna z zasebnostjo in tako naprej. sodelovanje poteka zgolj po kalifornijskih zakonih. Torej, Evropska unija nima prav velikega vpliva na mednarodno upravljanje interneta. Naše možnosti so zelo omejene in mislim, da bi znalo biti to zelo pomembno v našem mnenju. Zaradi tega je namreč infrastruktura ranljiva, občutljiva in ravno tako tudi naša družba. Vemo, kateri, katera so naša ključna načela, ki jih želimo zagotoviti tudi za mednarodno omrežje. Želimo stabilen internet, ki spoštuje človekove pravice, ki spoštuje svobodo izražanja, ki spoštuje zasebnost, eh, ki spoštuje kulturno in jezikovno raznolikost. Vse to so načela, ki so nam vsem skupna. Rad bi se osredotočil zgolj na nekaj načel, še prav posebej z vidika tega odbora. Vsi vemo, kaj lahko storimo s pomočjo interneta. Pomembno je predvsem izobraževanje, učenje na spletu, učenje nadaljavo. To so nove možnosti, ki jih ponuja internet. Hkrati pa to pomeni, da je potrebno poskrbeti za nadzor nad številnimi vediki upravljanja interneta. S tem se doslej še nismo ukvarjali. Učenje na spletu mora biti kakovostno, potrebujemo dobre didaktične metode, didaktičen material, ki je zanesljiv, ki spoštuje naše standarde, poleg tega potrebujemo ustrezen prenos točk usnez, ustrezno podeljevanje nazivov in tako naprej. Torej, to je prva točka izobraževanje. Drugič, ta odbor se mora osredotočiti na zaščito otrok in mladih pri uporabi interneta, seveda. Veliko je bilo inicijativ v tem odboru v preteklih letih, tudi v tem parlamentu, gre za varnejši internet in tako naprej. Vendar pa je jasno, da gre tukaj za ozaveščanje, za postopek ozaveščanja in zato morajo tukaj sodelovati šole, starši in tako naprej. Potrebno je izboljšati najboljše izkušnje, potrebno se je soočiti z najboljšimi standardi in tako naprej. Potem pa so tukaj še igre in pa nasilje pri igrah na spletu. Torej, veliko je standardov, ki jih moramo izpolniti, kar je v interesu celotnega sveta. Omenil sem izobraževanje, zaščito otrok in mladih, sedaj pa sem pri večjezičnosti in pri kulturni raznolikosti na spletu. Internet. ni zelo dostopen tistim, ki uporabljajo uh, drugačno um, abecedo, ne latinico in sicer uh, recimo kitajcem in tako naprej. Če želimo spodbujati večjezičnost, moramo poskrbeti za to, da bo internet dostopen vsem po svetu, tudi tistim, ki ne uporabljajo naše abecede. Sprejeti bil sporazum med ICANN-om v zvezi z uporabo ne latinskih znakov na internetu. Vendar pa je potrebno kljub temu na tem področju še veliko storiti. Govoril sem tudi o kulturni odprtosti interneta. Gospa predsednica, če se ne motim, boste danes popovdne sodelovali pri seminarju o kreativnih vsebinah Gre torej za to, da bi bil internet kar se da odprt, krati pa bi bile zaščitene avtorske pravice in to je problem, s katerim se moramo ravno tako soočiti. Včeraj smo govorili o Googlovem projektu, kar zadeva digitalizacijo knjig in o Evropejani. Na internetu nastajajo monopoli, potrebno si zastaviti vprašanje, kaj lahko glede tega storimo ne smemo dovoliti, da bi kulturni sektor postal podvršen monopolom. Ne želimo, da bi bila evropska kulturna dediščina v rokah monopolov. Torej moramo najti rešitev tudi za to. Veliko več bi lahko povedal na to temo, vendar pa prehajam k svojim predlogom in zaključkom. Mislim, da je situacija monopolov na internetu zelo tvegana in zaradi tega potrebujemo to razpravo. Od pričetka tega meseca je potekal nov sestanek med ICANN-om, torej zasebno organizacijo, ki upravlja z internetom in pa ameriško vlado. Na ta način naj bi zagotovili izpolnjevanje določenih kriterijev. Mislim, da je Evropska komisija prav tako udeležena v tem procesu in komisijo sprašujem. Kakšen je vpliv tega novega sporazuma med ICANom in ameriško vlado? To je sporazum iz prejšnjega meseca. Ali bi lahko komisija to pokomentirala? Naslednje vprašanje komisiji. Katere korake moramo narediti v naslednjih mesecih, da bomo poskrbeli za močnejše instrumente v Evropski uniji za nadziranje oziroma za upravljanje interneta. Na ta način bomo lahko zaščitili načela, ki so nam vsem blizu. In sedaj prehajam k zaključkom. Potrebujemo notranjo reformo ICANN-a, e ki je torej zasebna organizacija. Zagotoviti je potrebno popolno preglednost. Ta organizacija ne bi smela odgovarjati zgolj kalifornijskim oblastem, ampak bi morala biti predmet večlateralnega oziroma multilateralnega nadzora. Kako lahko to dosežemo? To lahko dosežemo le z oziroma v dialogu z ameriškimi oblastmi. Komisarka Reding je podala izjavo oziroma predlog za vzpostavitev bolj pregledne strukture upravljanja interneta. Govori o strukturi G12, torej o multilateralni strukturi, ki bi nadzirala upravljanje interneta. Tukaj torej ne gre zgolj za američane, ampak tudi za Evropsko unijo in druge partnerje posod po svetu. Mislim, da moramo ta predlog podati Združenim državam Amerike, poskrbeti moramo za zavezništva z tistimi, ki si želijo enakih zagotovil kot mi. Kar zadeva učenje na internetu, kar zadeva zaščito otrok in tako naprej. Komisarka Reding je zastavila tudi retorično vprašanje. Vprašala je, Ali bo predsednik Obama poskrbel za spremembe? Ne gre zgolj za vprašanje tega, ali so američani enostransko pripravljeni poskrbeti za to. Tudi žel, mi želimo biti udeleženi v tem postopku. Sicer bi se lahko pojavili problemi in bili bi zelo izpostavljeni na tem področju. Torej mislim, da to mora biti naša prioriteta v naslednjih mesecih predvsem glede na probleme, ki bi se lahko pojavili in glede na probleme, ki se že pojavljajo v povezavi z Googlom in v povezavi z drugimi kreativnimi vsebinami na internetu. S tem se lahko soočimo le na mednarodni ravni. Sedaj pa pričakujem vaše predloge in komentarje, ki jih morda želite vključiti v naše mnenje. Upam, da bomo lahko velik del našega poročila vključili tudi v končno poročilo odbora za industrijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, Ivo. Obama zagotovo ne bo odločal oziroma ne bo poskrbel za neke velike spremembe. Veliko stvari je v njegovi pristojnosti, zato zagotovo ne bo imel velikega vpliva na to majhno področje. Nekoliko me skrbi tvoje poročilo pri celotnem upravljanju interneta smo povsem odvisni od kalifornijskih oblasti oziroma od ameriških oblasti. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi komisija, preden kolegi podajo svoje mnenje, predstavila svoje stališče. Gospod William D. je z nami. Gospod D. Mogoče bi lahko podali še več informacij. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi poslancu za zelo natančen povzetek številnih točk, ki so vključene v sporočilo komisije. Morda bi najprej odgovoril na zadnje vprašanje, kajti zdi se mi, da je to najbolj aktualno vprašanje. Gre za sporazum med eh, ZDA in ICANN-om. To je nedavn sporazum. ICANN je bil ustanovljen leta 1998. Naj, pomagal naj bi nadzorovati prehod eh, iz upravljanja interneta, ki je bilo posem v rokah ameriških oblasti, na zasebno podjetje. To je bil celoten koncept in zaradi tega je Evropska unija popolnoma podprla takratno Clintonovo administracijo pri tem projektu. To temelji na načelu, da je internet eh, v interesu vseh državljanov sveta. Zato ne bi bilo ustrezno, če bi samo ena vlada nadzirala ključne vire, internetne vire. Torej, države članice Evropske unije sedijo v upravnem odboru ICANN-a, to je odbor, ki zagotavlja nasvete ICANN-u, tako da skuša poskrbeti, da bi ICAN deloval v javnem interesu. Od leta 1998 naprej so bili sprejeti številni bilateralni sporazumi med ameriško vlado in ICANom in dejati moram, da je komisija deloma razočarana nad temi bilateralnimi sporazumi, kajti 13 let po začetku prestrukturiranja ti bilateralni sporazumi še zmeraj veljajo, čeprav naj bi bili zgolj začasni. Čez 13 let, torej 13 let potem jih še zmeraj imamo. Trenutni sporazum je razmeroma pozitiven. Administracija v Washingtonu je trenutno precej bolj odprta do Evropske unije. V začetku septembra smo imeli obisk trojke v Washingtonu, razpravljali smo o tem, kateri so cilji Evropske unije, kako vidimo prihodno vlogo ICANN-a. Mislim, da bomo k malu lahko dosegli sporazum. Bolj jasno smo izrazili, da mora ICANN delovati v javnem interesu, poleg tega pa vlade igrajo pomembno vlogo pri zaščiti javnega interesa. Pomembno je povedati, da se je doslej internet zelo hitro razvijal, da je uspeval brez eh, kakršnega koli neposrednega vpliva strani vlad. To je bila pobuda zasebnega sektorja in to nam je bilo vsem veliko korist, vendar pa imamo sedaj 1,5 milijarde uporabnikov interneta, kmalo se jim bo pridružila še milijarda. Ti uporabniki bodo po večini prišli iz eh, držav v razvoju. In večina držav, eh, ki, iz katerih uporabniki prihajajo, nima nobenega vpliva na upravljanje interneta. Zaradi tega obstaja pričakovanje z strani uporabnikov, pa naj gre tukaj za podjetja ali pa za posamezne uporabnike, da se poskrbi za ustrezno upravljanje interneta. ICOM je delničarska družba, v kateri sodeluje tudi civilna družba in veliko vlad eh, sodeluje v svetovalnem odboru. Vendar pa morajo biti vlade bolj proaktivne in se ne smejo odzivati zgolj na probleme, ki se pojavljajo. In to mislim, da je ključno sporočilo mnenja komisije, kar je poročevalec tudi ustrezno predstavil, če se vrnem k sporazumu. Naj povdarim še enkrat, gre za bilateralni sporazum med vlado ZDA in ICOM. Nobena druga vlada ni bila vključena v pripravo tega sporazuma, torej se sporazum še zmeraj nanaša na domače ameriške cilje, kar zadeva upravljanje interneta. Ubeseditev je sicer precej ustrezna, vendar pa moramo videti, kako bo potekalo izvajanje. Glavni element novega sporazuma je vzpostavitev revizijskih točk. Na ta način bi nadzirali preglednost in odgovornost ICON-a mednarodni družbi. prihodnje leto oziroma v začetku prihodnega leta naj bi bila vzpostavljena prva takšna skupina za revizijo, ki naj bi potem pripravila poročilo. Sporazum ugotavlja, da je potrebno poskrbeti za ustrezno upravljanje, tako da bi poskrbeli za verodostojnost dejavnosti ICANN-a. In s tem se strinja tudi ameriška vlada. Izogniti se moramo situaciji, pri kateri bi ICANN nadziral ICANN sam pri čemer bi ga nadzirali tisti, ki imajo velik interes v tej družbi in ki so odgovorni za razvijanje politike v okviru ICANN. Torej, poskrbeti moramo za to, da bodo vlade ustrezno udeležene v skupine za nadzor nad ICANN. Če želimo poskrbeti, da bo upravljanje interneta verodostojno, potem moramo poskrbeti tudi za to, da bodo v nadzoru deležene posamezne vlade. V vsaki skupini ne more biti udeleženih 200 vlad ali pa še več. Vsaka skupina mora imeti približno oziroma bo imela približno 20 članov. Mislim, da bi morali poskrbeti za ustrezno geografsko porazdelitev. Na ta način bi lahko zagotovili, da ICANN izpolnjuje načela javnega interesa. Morda bi zatem zaključil, če želijo še drugi poslanci zastaviti vprašanja, bom na nje z veseljem odgovoril. Najlepša hvala, zdaj sem še bolj zmedena, kot sem bila prej. Also, weiß nicht, woran das liegt, aber mir scheint ne vem zakaj, ampak vse skupaj se mi zdi zelo dvomljivo in tudi precej nepregledno. Ne vem, zakaj obstaja sporazum med Ameriko in ICANN-om in zakaj se sami med seboj dogovarjajo o nečem, kar zadeva nas vse. To vsekakor presega moje razumevanje. Kaj pa je ta posvetovalni vladni odbor? Katere vlade sodelujejo? Ali smo tudi finančno udeleženi v tem projektu? bi lahko povedali morda še dva stavka v pojasnilo. Yes, and I apologize for not being clear. Ja, se upravičujem, da nisem bil bolj jasen. Gre za zelo zapleteno področje z zelo nenavadno zgodovino. Tukaj gre za imenovanje interneta za določanje um, internetnih naslovov. Recimo, mi uporabljamo Evropa.eu. Ta sistem je bil razvit v pozni 60-ih letih v Ameriki, razvili so ga ameriški akademiki. Sredi 80-ih je bilo odločeno, da naj bi te vire še naprej nadzirala dva akademika in sicer na, istem, na isti osnovi kot prej. Torej, je šlo tukaj za nazor strani akademikov in pa ameriške vlade, ki je to finančno, ki je to finančno podprla. V času tranzicije pa je bil podpisan uh, memorandum o sodelovanju med ICANN-om in ameriško vlado. Iz zgodovinskih razlogov je torej upravljanje interneta v rokah Amerike. Preostali svet pa je poskušal poskrbeti za mednarodni razvoj nad, eh, nadzor nad upravljanjem interneta. V času zadnje administracije napredek ni bil prav dober. Sedaj imamo zgodovinsko priložnost, da skušamo pozvati sedanjo administracijo, da izpolni obljube, ki jih je dala že prejšnja demokratična administracija, torej Clintonova administracija. Mi finančno ne prispevamo ničesar, plačujemo za udeležbo v dejavnostih v okviru svetovalnega odbora, trije javni posveti potekajo letno, ponavadi na različnih koncih sveta, torej je za številne vlade to precej velik strošek, vendar pa tega projekta ne financiramo, financira ga zasebni sektor. Hvala lepa. Želi kdo besedo? Gospod Vatimo. Skušate, jo. Oprostite. Prišel sem nekoliko prepozno, ampak ne razumem, kaj je ajkem. Kaj to pomeni? O tem se kar naprej govori. Äh, to je bilo na začetku povedano, ampak lahko vam tudi preberem. Gre za internetno komparacijo za delovanje imen in številke ICANN. To je to. Sedaj razumete? Še kdo želi besedo? Gospod Biski. Imam le eno vprašanje. Kakšne alternative pravzaprav obstajajo? Za kalifornijskim pravom to ni prav dobro delovalo. Kakšne alternative pa imamo, da bi vključili Evropsko komisijo ali pa tudi druge, recimo nacionalne vlade? Kaj ti dolgoročno mislim, da ta situacija ni spremljiva, vse skupaj poteka preko zasebnih podjetij. Seveda je to deloma lahko v zasebnih rokah in ICANN je storil veliko dobrih stvari, torej temu ne smemo dajati zgolj slabega imiča. Tudi sama imam vprašanje. Ivo je izpostavil eh, druge pisave, ne latinico. V Evropi imamo tudi cirilico. Ali je ta že vključena na internetu, ali gre tukaj res zgolj samo za kitajske in druge azijske znake, ali gre tukaj tudi za cirilico? Euh, moi j'aurais une question concernant. Hvala lepa. Imam vprašanje glede možnih alternativ. Gospod Bele, govorili ste o misiji gospe Reding, ki želi večstransko strukturo v smislu G12. Kdo pa naj bi bil pravzaprav tu v tej strukturi? Hvala. Hvala lepa, kolega Boris. Pitanje dotyčące spojenega prez pana Ivo e, platformy. Ile... Rad bi zastavil vprašanje, ki se nanaša na tako imenovani e-learning, torej učenje na spletu. So predvidena sredstva za podporo tej pobudi? Dejali ste, da bi morali poskrbeti za zagotovila za projekt e-learning. Večina držav članic je zagotavlja široko poslovno povezavo z internetom. Ali lahko podpremo te platforme za učenje na spletu? Gospod Martin, morda samo pobuda. Z iCanom imamo težave, zato bi morda lahko povabili zunanje strokovnjake da nam nekoliko pojasnijo celotno situacijo, kajti s tem se bomo vedno znova ukvarjali, predvsem v povezavi z novimi mediji. Ja, vedno znova pošiljamo strokovnjake v takšne strokovne skupine in mogoče bi lahko nekdo iz komisije naredil referat, malo bolj obširen, kot ste ga imeli vi danes. Gospa Hannibal. Hvala lepa gospa predsednica. Bolj se s tem ukvarjamo, bolj je zadeva zapletena. Zdi se, da se s tem ukvarjamo že zelo dolgo, vendar pa v celoten postopek nismo, udele, nismo vključeni in tudi ne obstajajo prav velike možnosti, da bi bili vključeni. Situacija trenutno ne zgleda prav obetavna. morda bi morali razmisliti o tem, kako bi se s tem lahko soločili z evropske perspektive. Kako bi lahko dosegli, da res kaj dosežemo? Zdi se, da je to precej velika naloga, ampak mislim, da moramo imeti nekakšen končni cilj. Gospod Kelly. Hvala lepa podobno vprašanje. Ali bi lahko nekdo na kratko povzel, kater je naš končni cilj, kaj želimo doseči na koncu celotnega procesa, če morda to ni preveč zapleteno? Ja, ja to bo težko. Kajti pripravljamo le mnenje. Pristojni odbor je odbor za industrijo ampak morda bi Ivo lahko odgovoril na vprašanje, ki so bila zastavljena, čisto na kratko tudi na vprašanje, ki ga je zastavil gospod Kelly. Eh, ja, najlepša hvala. Spet bom govoril v nizozemščini. Odbor za kulturo pripravlja le mnenje, kot je povedala gospa predsednica. In slišal bi rad tudi mnenje komisije, kajti sam nisem strokovnjak na tem področju. V zadnjih tednih sem veliko bral o tem, vseeno pa gre tukaj za zelo zapleteno tehnično zadevo. Kot je dejal gospod Biski, je internet uspeh in tukaj ne gre za neko veliko grožnjo. Tudi upravljanje je razmeroma dobro. To sem dejal že na samem začetku vendar pa sploh ne gre za to, da bi upravljanje oduzeli zasebnikom oziroma zasebnim podjetjem in ga predali v roke vladam. To tudi ni stališče komisije, torej se glede tega strinjamo. Ampak, ker danes ni problemov, to še ne pomeni, da se ti ne bodo pojavili v prihodnosti. Zelo smo izpostavljeni in mislim, da se glede tega vsi strinjamo. In če si preberete mnenje oziroma sporočilo komisije iz leta 2009. To je precej obširen, obsežen dokument, torej če ga preberete, potem boste vedeli, kaj je ICANN in tako naprej. Devet strani. Komisija se močno osredotoča na ICANN. Dobro sodelujemo z odborom za industrijo. Kot sem dejal, vse je moč razumeti, če preberete ta dokument, dolg devet strani. Gre pa za probleme, kot je zaščita otrok, kot je Google projekt za digitalizacijo knjig in tako naprej. To so vidiki, ki so s tem povezani, ki pa niso v sporočilo komisije. In mislim, da je naloga odbora za kulturo, torej naša naloga, da vključimo tudi temo mladih. to torej ni glavna tema tega dokumenta, vendar pa je vse skupaj posredno, vse to posredno povezano z tem dokumentom. Naj se vrnem k predlogu komisarke Reding, ki ga je podala pred nekaj meseci. Naš cilj, torej cilj Evropske unije, mora biti, da dobimo večji nadzor, da bomo bolj zastopani ne le kot posvetovalno telo. Kaj to sploh pomeni posvetovalno telo? Poskrbeti moramo za multilateralni nadzor nad tem instrumentom. To je predlagala komisarka Reding z G12. Vključili bi vse velike mednarodne partnerje. Američani so že vključeni, EU je potrebno vključiti, Kitajsko, Indijo in tako naprej. Torej, na ta način bomo lahko poskrbeli za zaščito interesov Imamo tudi že predlog, da naj bi za to skrbeli Združeni narodi, vendar pa ne vem, če je to najboljša ideja, kaj ti gre za um, velik organ, ki vključuje veliko držav. Mislim, da je predlog gospe Reding vendarle boljši. Potem pa kar zadeva projekt e-learning, kar zadeva podporo Evropske komisije in tako naprej, mislim, da to že obstaja, mislim, da že imamo evropske programe. Komisija pa bi lahko o tem kaj več povedala. Kljub temu pa se pojavljajo še določene grožnje. Medsebojno priznavanje, izmenjava točk oziroma prenos točk, nadzor in tako naprej. To so tiste teme, na katere se moramo osredotočiti. Potem pa kar zadeva večjezičnost. Gre za različne pisave. I can naj bi vključil tudi vse eh, druge pisave, ne zgolj latinico, torej arabščino, kitajščino, cirilico in tako naprej. Ni še nobenega pisnega sporazuma, ampak praktično je to že dogovorjeno. Dolgo bo trajalo, da bo potencial povsem izkoriščen. Če samo pomislimo na Azijo in Afriko, veliko bo še potrebno storiti, da bo zadeva delovala tudi na kraju samem. Toliko z moje strani, mislim pa, da bo komisija lahko na to temo še veliko povedala. Gospod Di, ali bi lahko odgovorili na tiste vprašanja? na katero še nismo slišali odgovora in še vprašanje z moje strani, glede na to, kar je predlagala gospa Reding oziroma to bo sedaj prevzela gospa Krus. Ali obstaja možnost, da bi sprejeli sporozum z ICANom tako, kot eh, so ga sprejeli američani? Gospodi. Um, thank you. Um... Hvala. Ne bi rad je govoril v imenu svoje komisije. Uh, ampak gospa Reding je podala svoje komentarje in na ta način je želela izvati mednarodno razpravo o tej temi. Kajti strah je, da bi dobili nov sporazum brez javne razprave. Bila je uspešna v tem smislu, kajti izvala je odziv. Nov sporazum med Olado in Aikenom bo vseboval elemente G12. To upamo, ampak moramo počakati. Če bodo pregled vključili na takšen način, da bodo vključili tudi eh, vlade po celem svetu in upoštevali geografski vedik, potem bi to lahko razumeli kot prehodni korak k bolj eh, večnacionalni rešitvi. Ampak še vedno bi to ostalo znotraj eh, Aikena, znotraj te zasebne organizacije. Zgodovina iskanja večstranskih rešitev je problematična. Imeli smo svetovni vrh 2002-2003 o informacijski družbi in takrat je bila to zelo vroča tema in takrat eh, je to poskrbelo za zelo eh, dinamično razpravo. Ampak prišlo je do velikega prepada med tistimi, ki želijo, da bi internet potekal brez vladnega opletanja in pa med tistimi, ki menijo, da potrebujemo močnejšo vključitev vlad zaradi tega, da bi vključili uh, načela um, politike. Združenje mm, mednarodnih uh, telekomov je naprimer ena alternativa, ki bi lahko vplivala na to. In to je izvalo zelo negativne odzive s strani številnih zahodnih razvitih držav, vključno s številnimi državami članicami Evropske unije, ki so bile močno proti temu. In potem je v zraku ostalo vprašanje, kako bomo dosegli večstranski dogovor med vladami, ki bo vključujoč in ki bo spoštoval pravico vsake države na svetu, da zagovarja svoje nacionalne interese na internetu. To vprašanje je še vedno odprto. Mislim, da je izbira sledeča. Ali rečemo, da nimamo rešitve in enostavno pustimo ob strani ta problem. To je argument, ki sem ga že slišal. Torej, če ne moramo natančno povedati, kakšen model želimo predlagati, potem to sploh ne bo vprašanje, to ne bo naš problem ali pa rečemo, da je to večstranski proces in da si moramo prizadevati za ta cilj, da moramo še naprej govoriti z mednarodnimi partnerji, zato da bi našli rešitev in ohraniti moramo pritisk. Zato, da ta problem ne bo kar izginil in da ne bodo vsi mislili, da je to kar v redu, da samo ena vlada izvaja uh, mednarodni nadzor. Torej, vprašanje je zelo pomembno in ni tako, odgovor ni tako očiten. Uh, stališče komisije do sedaj eh, pomeni, da moramo z razpravo nadaljevati, govoriti moramo z mednarodnimi partnerji. In še nekaj, mislim, da moramo doseči evropsko soglasje v zvezi s tem. Ko smo imeli mednarodne razprave v preteklosti, ni bilo vedno jasno, da obstaja jasen, jasno soglasje med državami, članicami Evropske unije. In to nas pogosto zavira, ko razpravljamo z mednarodnimi partnerji. In dovolite, da se nakratko dotaknem še nečesa. Uh, omenili ste mednarodna, uh, mednarodna domenska imena, mednarodne domene in pa uh, pisave, ki niso, ki, ki niso latinica. EU je uh, domena na vrhu oziroma je domena najvišje ravni. Vse, kar je na levi strani pikice, pa lahko uporablja tudi vse druge znake. Torej, ta proces se je na mednarodni ravni že uvedel. ICAN je eh, napovedal nekaj, kar je zelo pomembno, kajti začeli so sprejemati tudi prošnje držav, ki želijo vključiti tudi to, Eh, da eh, bi eh, na desni strani pikice lahko uporabili abecedo oziroma znake, ki niso latinični, naprimer v kitajščini. To bi pomenilo, da bi lahko uporabljali tudi arabsko pisavo, kitajsko pisavo in tako naprej in sicer na, ravni, na najvišji ravni, na domeni najvišje ravni. To je zelo pomembno za nelatinične pisave in to zelo pozdravljamo. Uh, in mislim, da je to zelo pomemben razvoj v internetu, ki se ga vsi veselimo. Hvala lepa. Dobro. Ta razprava je bila pomembna. Na nek način je osvetlila določene stvari, hkrati pa nas je tudi zmedla. Za Ivom bomo o tem dokumentu še intenzivno razpravljali. Pogledati pa moramo tudi, kaj teče v odboru ITRE. Zanimivo bi bilo slišati, kaj menijo člani odbora ITRE in zanima me, ali vidijo iste probleme kot mi, torej mi iz odbora za kulturo in ki se s tem nismo spoznali z tehničnega vidika. Gospe, gospod Belet bo 26. januarja predstavil osnutek mnenja, 22. februarja pa bomo glasovali. Hvala lepa, Ivo. Eh, želim ti veliko veselja s princeso in sedaj prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Ivo gre sedaj k princeski. To sem že prej napovedala, ko vseh kolegov še ni bilo z nami. Točka sedem dnevnega reda. Z nami je gospod Richard Doherty, ki nam bo predstavil študijo o prihodnji usmerjenosti mladinske politike Evropske unije pri tem bo uporabljal internet. Prosim, gospod Doharti. My apologies. Uh, good morning, everybody. Um, thank you, Madam Chairman. We have prepared a slide presentation. Dobro jutro, hvala lepa, gospa predsednica. Pripravili smo uh, predstavitev s prosojnicami in to boste tudi videli na ekranu. Naj začnem. Sam bom imel kratek uvod in to je odgovor na prošnjo Evropskega parlamenta naj izdelamo analitično študijo o stanju evropske mladinske politike. To se dogaja v pravem trenutku iz dveh razlogov. Svet je prejšnji petek sprejel svojo zadnjo resolucijo v vrsti korakov, ki tečejo že nekaj let. In zadnji najpomembnejši korak se je zgodil v petek. In drugi razlog je ta, da bo Lizbonska pogodba začela veljati danes. To veste vsi. In to ima tudi resne posledice za to temo. In eh, v svoji predstavitvi bom omenjal oba ta dva vidika dovolite nekaj ozadja. Potem pa bomo govorili o treh bistvenih stebrih evropske mladinske politike. Te trije stebri pomenijo vključevanje in pa te teme v vseh področjih in pa čez sektorski pristop eh, pri mladinski politiki, kajti eh, to zadeva številne politike. Drugi stebr je odprta metoda koordinacije. To je mehanizem, ki ga je izbrala Evropska unija za obravnavo mladinske politike, glede na to, da nimamo formalnih pristojnosti v pogodbi za eh, upravljanje mladinske politike. In tretji glavni stebr je strukturirani dialog. To je proces, kjer javne oblasti in pa tudi mladi in mladinske organizacije eh, so vključeni na strukturen način v razvoj in pa v razpravo. Potem je tu še področje raziskav. To je seveda podlaga za razvoj na tem področju. Potem pa je tukaj še Lizbonska pogodba, ki prenaša nove perspektive. Kar se tiče ozadja, naj povem sledeče. Omenil sem že resolucijo sveta iz preteklega petka kot zadnji korak. Ta proces je tekel nekaj let. Pred 20 leti je bil storjen prvi veliki korak. Takrat je komisija predlagala, svet pa je sprejel prvi veliki program za mlade. Takrat je bilo to imenovano uh, za, Mladi za Evropo. Uh, Od takrat naprej pa smo storili številne politične korake in vrh tega je zadnja resolucija, ki zaobjema, ki obsega razvoj devetih let. Govoril sem torej o treh stebrih odprta metoda koordinacije, Evropski pakt za mlade, ki smo ga sprejeli pred nekaj leti. Ta temeli na prvih korakih in približuje mladinsko politiko glavni ekonomsko-socialni politiki Evropske unije. To povezuje cilje mladinske politike s širšimi cilji Lizbonske pogodbe, Lizbonske strategije. Ta pakt je uresničenje tega, sredi tega desetletja se je to zgodilo in poskuša vključiti mladinsko politiko v druga politična področja. To pa pomeni, da se to povezuje tudi z drugimi generalnimi direktorati na ravni eh, komisije, na evropski ravni in pa z drugimi ministrstvi na nacionalni ravni. Evropski program za podporo mladih je bistveni element prispevka Evropske unije. In ko govorimo o teh programih, moramo opaziti tudi zadnjo točko na prosvojnici sodelovanje s svetom Evrope. Svet Evrope je dejaven na področju mladih dlje kot Evropska unija in razvil je celo vrsto programov in zelo tesno sodeluje z mladinskimi organizacijami v državah članicah. Ko se je pred 20 leti upletla Evropska unija, je svet lahko, je lahko prevzela veliko večje finančno breme in razvili so se evropski programi v tem kontekstu v tekom let. To pa je pripeljalo tudi do Youth in Action eh, programa in eh, zato je bilo namenjenega precej denarja v devetih letih. Danes Evropska unija letno porabi 100 milijonov evrov za mladinske dejavnosti v sodelovanju s svetom Evrope, ki še naprej nadaljuje sa svojim specifičnim delom in se ukvarja z ja, usposabljanjem tistih, ki del, delajo za mladimi, poskuša podpirati raziskave na področju mladih in tako naprej. Kar se tiče zakonodaje, Omenil sem že resolucijo sveta, ki je bila sprejeta v torek. To je odgovor na sporočilo komisije iz začetka leta in to eh, združuje različne elemente. To sporočilo pa je posledica podrobnih poročil Evropske komisije o stanju mladih danes. To pa temeli tudi na napredku ki ga je dosegla metoda odprte komunikacije in pa ki ga je dosegel pakt za mlade. Ta resolucija vsebuje devetletno strategijo. Imeli bomo tri cikle s potremi leti. Predsedstva sveta bodo sodelovala in bodo vključevala delo, ki ga upravljajo, in eh, posledica tega bo bolj koherentna politika. Drugi bistveni del zakonodajnega konteksta je seveda Lizbonska pogodba. Ta uvaja specifične pristojnosti na področju mladih. Evropska unija nima pristojnosti za uvedbo novih politik na tem področju, ampak sedaj je postala pristojna za koordinacijo in pa za podporo dejavnosti držav članic. Drugo, kar je povezano s tem, pa je državljanska udeležba. Pogodba zavezuje Evropsko unijo, da postori vse, kar je možno, da bi podprla državljansko udeležbo ljudi v demokratični družbi, posebej pa se nanaša na mlade. Stopna vključenosti mladih v družbi je tisto, za kar bo poskrbela Evropska unija in eh, to je tudi predmet Lizbonske pogodbe. In tretjič, Eh, Lizbonska pogodba vključuje tudi listino temeljnih pravic. To pa pomeni, da so pravice mladih in otrok posebej priznane. Tukaj se omenja tudi šport in pa druga področja, ki so pomembna za mlade. Tretja in zadnja točka na tej prosonici pa se nanaša na ulogo in možnosti Evropskega parlamenta. Ta študija je bila torej izdelana na začetku novega sklica Evropskega parlamenta in to pomeni, da se Evropski parlament začne ukvarja, ukvarjati s tem čisto na začetku svojega dela. Evropski parlament bo torej vodil to razpravo sedaj na samem začetku in to se mi zdi zelo dobro. Poglejmo si še dejavnosti, ki sodijo v mladinsko politiko. Področje, ki je najširše, je čezsektorski pristop. Cilj je, da bi zagotovili, da bi vprašanja mladih vključevali v kar najširše politike. Tukaj je navedenih osem področjih politike, kjer se lahko izvaja ta čezsektorski pristop. Zamisel je, da bi sektori oziroma ljudje v različnih eh, direktora, generalnih direktoratih sodelovati z drugimi in upoštevali mladinsko politiko. Treba je zagotoviti, da se povsod upoštevajo interesi mladih. Potem je eh, tukaj še področje vse splošnega vključevanja, mainstreaming in to se že vključuje v razna razna področja. Priporočili bi sledeče. Bistveno je, da določimo jasne prednostne naloge, torej osem političnih področji imamo in zelo težko je doseči resničen vpliv na vse to, če poskušate na primar okrepiti in promovirati interese mladih. Zato bi morali določiti prioritetna področja, pri tem pa bi se morali dejansko osredotočati na politično zavezo tistih, ki so vodilni v določenih političnih področjih. Govorimo torej naprimer o zaposlovanju mladih. Torej, tisti, ki se ukvarjajo s tem, bi morali tesno sodelovati sa svojimi eh, kolegi eh, v Generalnem direktoratu za zaposlovanje. Isto velja to tudi za nacionalno raven. Morali bi zagotoviti resnično politično zavezo tistih, ki so vodilni pri teh političnih področjih. In interesi mladih niso omejeni samo na teh osem političnih področji. Zato bi bilo zelo pomembno spremljati vpliv teh politik na interese mladih. Odprta metoda koordinacije. To je mehanizem, kjer države članice sodelujejo preko služb, ki so pristojne za zadeve mladih. Evropska unija ima tu omejene pristojnosti, zato je to primeren način dela. To se nanaša na številna posvetovanja med državami in članicami, na izmenjavo izkušenj, na skupno določanje ciljev. Kar se tiče zavez in izvajanja se strani držav članic, je eh, tukaj položaj nekoliko nejasen in različen. In zato mislimo, da je smiselno, priznati dejstvo, da imajo države članice različne vire na voljo in da izvajajo različne strani, stvari. Pomembno je spodbujati tudi medsebojno učenje, to je tudi v pristopu komisije in sveta, kajti na ta način bi lahko države članice med seboj izmenjevale do, dobre pristope in dobre prakse in pomagale tistim državam, ki nimajo virov, da bi se ukvarjale s temi področji. Če želimo doseči cilje, potem moramo seveda imeti tudi jasne indikatorje, ki nam pomagajo meriti, ali smo dosegli cilje ali ne. Metoda odprte ko eh, koordinacije teče že deset let. In nujno je potrebno zagotoviti primeren način eh, merjenja, zato moramo uvesti indikatorje, da bomo lahko preverjali, ali države članice dejansko izpolnjujejo zaveze, ki so jih sprejele. Tretji del procesa sodelovanja na tem področju je strukturirani dialog. Že na začetku sem eh, dejal, da to pomeni posvetovanje z mladimi in pa to, da jim prisluhnimo, eh, ko sprejemamo odločitve. Način, kako to poteka, pa se v državah članicah močno razlikuje. Nekatere države članice imajo dolgo tradicijo institucionaliziranega dialoga med mladinskimi organizacijami, med nacionalnimi mladinskimi sveti in pa vlado, ki je odgovorna za mladinsko politiko. V drugih državah članicah pa ta postopek ni tako dobro razvit. Strukturirani dialog je nekaj, ka čimor so se zavezale vse države članice in vse bodo uvajale to načelo. Izdelali smo specifična priporočila na tem področju. Vlade nimajo na voljo dovolj virov, isto velja za mladinske organizacije. In zato je potrebno določiti prioritetna področja in na tej ravni bi se lahko izvajala posvetovanja, tako da bi lahko interese mladih neposredno vključili v razpravo. Drugič, obstaja močno načelo, da tisti, ki, so na, ki imajo najmanj možnosti, da bi izrazili svoje potrebe in želje, morajo dobiti posebno pozornost. To je velik izziv za oblikovalce politike. Ampak doseden je bil že precejšen napredek tekom let. In zato obstaja vas, obstajajo vsi razlogi, da to še okrepimo in da pristope iz nekaterih držav članic razširimo. Če želimo, da to postane zelo pomembno, potrebujemo dialog tistih, v, ki delajo na nacionalni ravni, ampak pritegniti moramo tudi lokalno razsežnost. Priznati pa moramo tudi urednost tega, da vključujemo nacionalne parlamente in Evropski parlament v ta postopek. Ne pravim, da bi morali formalno vključiti parlament v obliko strukturiranega dialoga, ampak za posem legitimno je, da bi, imi, da bi potekal usporedni dialog za mladimi ljudmi. Poteka tudi veliko raziskav na tem podro področju. Ne moramo uspešno podpreti mladih, če v resnici ne razumemo socialnega in gospodarskega položaja na terenu. Omenil sem poročila komisije, ki so spremljala sporočilo na začetku tega leta. Poročilo o mladih vsebuje pregled socialno-gospodarskega položaja mladih v državah članicah. To poročilo temeli tudi na raziskavah, ki jih izvaja Svet Evrope. To je zelo pomembna razsežnost vsega tega. Toda mislim, da je pravično povedati, da raziskave na področju mladih še niso enake. To pomeni, da podatke, ki jih imamo na voljo o posameznih državah članicah, niso povsod enaki. Pomembno je spodbujati širitev širša širitev teh informacij. Kakšne podatke bomo zbirali, to je pomembno. Zbirati moramo tudi um, podatke z področja izobraževanja. Države članice že leta spremljajo razvoj na področju uh, raz, uh, izobraževanja. Seveda pa potrebujemo tudi jasne indikatorje oziroma na tem področju že uporabljamo indikatorje in lahko bi jih uporabljali tudi za raziskave mladih. Da bi spodbudili ta proces na, rav, na nacionalni ravni, bi morali nameniti več podpore a, Evropske skupnosti, to bi presegalo 9 milijonov. Mislim, da bi morali nameniti sredstva za to, da bi izboljšali raziskave. In še zadnja bistvena točka je lezbonska pogodba. Ta močneje vključuje načelo udeležbe. Zlasti je udeležba mladih velik izziv. Oblikovalci politike še vedno iščajo magično formulo, ampak ta ne obstaja. Sedaj je to formalno vključeno v pogodbo in to Evropski uniji daje možnost in pa odgovornost, da se ukvarja sa to temo in da spodbuja to načelo. O, kar pa se tiče listine temeljnih pravic. Tukaj so omenjene pravice otrok, prepoved otroškega dela in pa zaščita mladih pri delu. Vse to so dobrodošli elementi, ki podpirajo, krepijo profil mladih v zakonodaji skupnosti. In končno je tu še nov element in sicer ustvaritev oziroma ustanovitev humanitarnih teles in pa razširitev eh, predstavnosti Evropske unije. Številni mladi se želijo vključiti v prostovoljno delo in to ima tudi razsežnost Evropske unije. Ta bo podpirala dejavnosti na tem področju, ki so že potekale v preteklosti, kot je naprimer eh, prostovoljno delo. Pristojnosti Evropske unije so se razširile tudi na šport. To je zelo pomembno za mlade, kajti šport je del izobražbe, izobrazbe in pa del psihičnega in fizičnega razvoja. Seveda je a, pogodba a, uvelja, velja šele nekaj ur in smo šele v začetni fazi. Naj zaključim. V naslednjih devetih letih bo prišlo do resničnih sprememb. Zato pa potrebujemo resnično voljo politikov. Kajti želimo vplivati na vsa politična področja. Želimo, da se, določilo, da se določijo jasne prioritete na različnih področjih dela. Eh, želimo res, doseči resničen napredek. Tretjič pritiskati moramo države članice, da bodo izpolnjevale svoje obljube oziroma zaveze iz resolucije. Sodelovati morajo v treh stebrih in poročati morajo o svojem delu in to delo moramo tudi meriti. In zadnja točka je to še komunikacija. mlade na nacionalni in lokalni ravni moramo vključiti, to mora zaživiti, zato da bomo dejansko dosegli napredek v naslednjem obdobju. Hvala lepa. Dank. Hvala lepa. Gospod Šmit se je javil k besedi in potem gospod Vises. Prosim, gospod Šmit. Hvala lepa. Hvala lepa za te obsežne informacije. Nedvomno je tako, da bi morale države članice razviti obsežne nacionalne strategi strategije. Do leta 2018 ve eh, velja na mačarskem takšna obsežna nacionalna strategija. Sodeč po osnutku zakona na mačarskem sem imel občutek, da so to strategijo oblikovali politiki. Politiki menijo, da je zelo eh, pomembno, da se mladi udeležujejo eh, političnega življenja in da gredo voliti. Ne vem, po eni strani se strinjam s temi osmimi točkami za udeležbo, za samostojnostjo in tako naprej. To je po mojem mnenju zelo pomembno, ampak to so iznajdli politiki. Želel bi si strategijo, ki bi pokazala, da mlade doživljajo krizo in besede družina nisem niti enkrat opazil v teh vrsticah. Mladi so tisti, ki ustvarjajo družine. Oni prevzemajo odgovornost za trajnostni razvoj družbe. In zato bi zelo pozdravil, če bi tu opazil tudi družinski program, kajti družina je jedro družbe. Moji otroci so stari 40-30, imam pa tudi unuka, ki je star 5 let, pa drugega, ki je star 10 let. Poznam problematiko mladih, zato mislim, da imamo resni primankljaj na moralnem področju, pa tudi na področju vere. Naj povdarim besedo vera. Telo in duh, torej harmonični razvoj telesa in duha, je izredno pomemben za mlade in ta dokument se s tem ne ukvarja, torej z moralno in etično vzgojo mladih. Mladi se posvečajo številnim stvarem, pa vendarle je naša odgovornost, da mladim eh, približamo tudi vero in da jih usmerjamo tudi na tem področju solidarnost in pa pravzem odgovornosti za druge, tudi tu jih moramo usmerjati. Ali pa naprimer angažma za zaščito okolja. Tudi zaščita okolja ni niti omenjena v teh dokumentih. Sam bi šel bolj v smeri morale, družine, solidarnosti, sam bi peljal to temo v tej smeri. Vse je zelo pomembno, kar najdemo v tem dokumentu, pa vendar le menim, da so tri predsedstva v svojem programu povdarila udeležbo mladih in v tem povezavi tudi zaposlovanje mladih. Toda prepričan sem, da je zelo pomembno, da povdarimo tudi etično in moralno vzgojo mladih in pa skrb za družino, kajti mladi se ukvarjajo s temi področji, oni pa so stebr družbe in to je zame primankljaj. Oprostite, če sem govoril predolgo. Ne, niste govorili predolgo, ampak mislim, da preveč zahtevamo od tistega, ki je sestavil to analizo, če zahtevamo še to. Mislim, da je na nas, da delamo več na tej vsebini. Kolega Vises. Fisas. Eh, <clears throat> gospod Fisas. ¿no? Hvala lepa, gospod predsednica. Pa vsem se strinjam z vami. Težko je od enega podjetja pričakovati naj predstavi rešitev za tako večplasten in širok problem. Mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, kdo je zakaj odgovoren v Evropi na področju mladih, pa tudi na področju športa, zlasti potem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba o Španiji ni zato pristojna samo država, ampak prevzemajo pristojnosti tudi lokalne skupnosti oziroma regije in v Nemčiji ni nič drugače. Zato je zelo pomembno, da, tu, da se tu koordiniramo in da potem določimo konkretne cilje. Sam bi dal pobudo za en cilj. lahko bi uvedli odbor, kjer oziroma morali bi zagotoviti, da bi se mladi v Evropi začeli počutiti kot evropejci. Mislim, da je to zelo pomembno. Vsaj poskušati moramo razviti in povdariti evropsko misel, razvijati moramo eh, razpravo o tem, kaj, kaj imamo skupnega evropejci konkretni predlogi so zelo pomembni zlasti za zaposlovanje, kajti mladi imajo težave z zaposlovanjem. Pogosto je tako, da mladi stanujajo pri svojih starših, ampak mladi moramo dati tudi možnost, da se osamosvojijo. Torej potrebujemo konkretne stvari. Tudi kar se tiče športa, mislim, da bi lahko komisija povedala, kdo je pristojen za kaj. Morali bi storiti manj, ampak tisto, kar storimo, bolj konkretno, bolj učinkovito in ne bi smeli samo toliko govoriti. Hvala lepa, ampak to študijo smo sedaj dobili. Sedaj pa se ukvarjamo z izvajanjem. Rada bi se osredotočila na točko 8, kajti točka 8 pomeni strategija Evropske unije za mlade eh, oziroma eh, krepitev njihove uloge kolega Papa Nikolau je poročevalec. Sedaj bo tako in tako dobil besedo in sedaj lahko spregovori o obeh temah. Potem pa bo razprava tekla naprej, kajti na uh, seznamu imam še dva, tri kolege. Se strinjate s tem? Dobro, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ravno to sem hotel tudi jaz reči dejstvo, da je gospod Doherty tukaj in nam poskuša razložiti vsebino študije, je pomembno zato, da lahko mi dobro opravimo svoje delo. In mi se moramo zastaviti vprašanje, na kateri ravni lahko mi v parlamentu pomagamo mladim in zaradi tega bi zdaj tudi predlagal, da pomagamo na politični ravni in da razpravljamo z gospodom eh, Dohertjem o zastavljenih vprašanjih. Najprej se mu želim zahvaliti, kajti mislim, da je navedel najpomembnejše stvari. Pravzaprav nimam več veliko dodati k temu. Imeli smo dobro sodelovanje s komisijo in svetom in eh, zato bi se rad zahvalil. Imel sem tesne stike z evropskimi mladinskimi institucijami in tudi z poročevalci v senci. Sem dobro sodeloval, sedaj pa k sami temi. Že mnoga leta od Maastrichtske pogodbe je v Evropski uniji tako, da se mladinska politika oblikuje na različnih ravneh. Gospod Doherty je opozoril na belo knjigo iz leta 2001. Od leta 2005 imamo Evropski pakt za mladino in prejšnji petek je eh, svet ministrov za kulturo pozdravil besedilo komisije. Mislim, da je vsebina vseh teh letih eh, ostajala ista. Sprožali smo različne pobude v različnih eh, organih Evropske unije in naše osrednje eh, teme, naša težišča kažejo prav to, kar je povedal gospod Šmit. Za mladino morda še ne delamo uh, uh, vse, kar je potrebno, marsikaj je ostalo še za prihodnost. Evropa se stara, tega tudi ne smemo pozabiti. Če želimo imeti boljšo Evropo, se moramo osredotočiti na mladino in zaradi tega je eh, vsa ta razprava prišla ob pravem času, ta dokument, ta študija in to je odločilnega pomena za prihodnost. Gospod Oherty je tudi opozoril na različne eh, tematske kroge eh, tega sporočila komisije in eh, v posvetovanjih, ki sem jih imel in jaz sem se res intenzivno ukvarjal s to tematiko, sem ugotovil, da moramo poskrbeti ne zgolj za mladino, temveč tudi za okoljo. Tik pred Köbenhavnom eh, smo, mi potrebujemo konkretne cilje in stvari moramo tudi uresničevati in se približevati našim ciljem in seveda v sodelovanju z državami članicami. Samo na ta način bomo dosegli rezultate. Subsidijarnost je prav gotovo zelo pomembna in pristojnosti se nekoliko spreminjajo, marsikaj pa ostane nespremenjeno. Pomembno je, da pripravljamo zamisli, predloge, da sodelujemo, zato da bi državam članicam položili v roke urodja, da lahko dejansko stvari uresničujejo. Kajti, če eh, države članice tega, kar mi predlagamo, ne sprejmejo, ne uresničujejo, ne postavljajo pravih osrednjih tem, potem tudi ne bo rezultatov. Komisija je obravnavala različne tematike in eh, komisija tudi navaja različne aktivnosti, naprimer na področju izobraževanja tu gre naprimer tudi za nove oblike izobraževanja, usposabljanja. O statistikah bom eh, poznaje še nekaj povedal eh, in sicer v kontekstu poročila 2009 pomembna je participacija prostovoljne dejavnosti. Tu je zelo pomembno za mladino in za zaposlovanje okolje je zelo pomembna tema. Vse to se nanaša na mednarodno raven. Tukaj ne more delati vsaka država članica zase. Torej, kaj mi delamo? Mi imamo odprto metodo koordinacije OMK. Najprej moramo seveda razumeti, zakaj gre pri tej metodi in mi moramo pač razumeti, kaj lahko dosežemo in kako lahko nekaj dosežemo s to metodo. Svet, komisija in parlament imajo potem seveda odločilno ulogo. Uh, cilj, ki ga zasledujemo skupaj, je naslednji. Mi moramo razumeti, da imamo v vsaki državi različne strukture in da imamo tudi različne eh, vrste mladinske politike v državah članicah in mi moramo biti v stalnem stiku eh, drug s drugim in stvari tudi povezovati. Sodelovati moramo z različnimi službami, institucijami, zato da bi Eh, z ustreznimi sklepi dali državam članicam v roke določena urodja. Eh, samo na ta način bodo države članice stvari lahko uresničevali in dosegli bomo določene rezultate. S komisijo sem govoril pred dvema tednoma in komisiji se moram res zahvaliti. Eh, predstavniki komisije so nam reče rekli, da je pomembno, da zbiramo informacije in material pri različnih službah, eh, vendar ni vse odvisno od materijala. Mi potrebujemo več politike in v stikih z družbo lahko seveda zagotovimo, da se stvari uresničujejo in to je naša vloga. Mi smo edini eh, na volitvah eh, izbrani organ in zaradi tega moramo pristojne v naših družbah opozoriti na stvari, moramo jih pozivati, naj jih uresničujejo stvari tu ne gre za to, da pripravljamo krasne študije, oblikujemo politike in podobno. Ne, to ni to. Tudi pri drugih področjih, naprimer pri okolju, prometu, izobraževanju, to velja. Pri vseh oblikah politike moramo skrbeti za mladino, vključevati mladino in potem stvari tudi ustrezno uresničevati. ni dovolj, da oblikujemo nove pobude, mi moramo obstoječe uresničevati in pogledati, kakšni so rezultati. Če si ogledam študijo, potem moram reči, da stvari zvenijo krasno. Vendar ali razumejo tisti, ki ne sodelujejo pri programih, zakaj gre, ali oni razumejo, da mi poskušamo pomagati in pomagati. pokazati, da je od njihovega sodelovanja odvisen uspeh. Poskušal sem zbrati razne elemente. Obstajajo mnoge stvari, ki so koristne. Rad bi opozoril samo na tri stvari in tako pokazal, da moramo postati bolj konkretni, državam članicam, moramo pokazati, kje so težave. Mi potrebujemo seveda tudi določene kazalce za naša težišča. V študiji 2009 piše, da eh, mladi v Evropski uniji zapuščajo šolo, eh, ki opustijo šolanje, da je teh kar 15 odstotkov, se pravi eh, mladih, ki ne zaključijo šolanja. potem imamo tudi še druge številke, ki kažejo, da eh, želijo ljudje sodelovati pri uresničevanju politike. Naprimer, samo šest odstotkov mladih je pripravljenih eh, na politično udejstvovanje. Seveda vas sedaj nočem dolgočasiti številkami, vendar leta 2006 smo imeli tudi zanimive številke. 32 odstotkov otrok se rodi izven stabilnih eh, družinskih odnosov. Potem 80 odstotkov Eh, mladih redno uživa alkohol in to je seveda zelo visok odstotek. Mnogo jih je tudi redno pijanih. Potem leta 2004 imamo naprimer podatke o obsežni uporabi interneta. To so pač samo posamezne informacije, ki sem jih eh, potegnil iz poročila, zato da vam pokažem, kakšna je situacija. kolegi smo se pogovarjali o številnih temah, naprimer družbena integracija mladih priseljencev. Govorili smo o tem, da je potrebno izpostavljati evropsko misel in Evropo je treba predstavljati v šolah, zato da bodo mladi vedeli, kaj mi počnemo tukaj. Če govorimo o participaciji, potem eh, stvari ostajajo preveč na teoretski ravni, torej mi potrebujemo nek širši uvod v to področje za mlade. Če bomo spregovorili na glas, in jaz se s tem vprašanjem ukvarjam in slišim tudi, kaj pravijo države članice. potem se bo zgodilo nekaj konkretnega. Države članice tudi berejo te številke, te so jasne, ukrepe je treba sprejeti takoj. Na področju mladine moramo postati takoj dejavni in to poskušam tudi jaz eh, pojasniti vsem. Ne, seveda se želim zahvaliti vsem tistim, ki so sodelovali z mano in osnutek poročila bo na voljo v kratkem, tako da se boste lahko z njim ukvarjali. Ob koncu pa še naslednje. Mi mladim seveda ne želimo predložiti dokončnih rešitev. Mi moramo vzpostaviti strukture, oblikovati pogoje, v katerih bodo mladi sami eh, črpali moč, eh, razvijali potencial, in eh, v katerem se bodo lahko postavili na lastne noge. Samo na ta način bomo mlade pritegnili v politiko. Vsi v parlamentu eh, in tudi na evropski ravni bomo potem lahko videli rezultate, vendar do takrat bo treba storiti še veliko. Marsikaj bomo verjetno slišali še danes in vesel bom tudi vaših aktivnih predlogov, ki jih bom lahko upošteval v svojem poročilu. Mislim, da je naša vloga v tem, da posredujemo predloge državam članicam in zagotovimo, da se bodo stvari tam tudi uresničili. Ne gre za to, da nekaj rečemo in da smo potem zadovoljni, gre za uresničevanje. Hvala lepa za tvoj angažma. Đorđo, z 25. 26. nam boš predložil osnutek poročila, o katerem bomo še govorili. Sedaj pa nadaljujemo razpravo, gospa Manesku. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, aș vrea să... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Doherteju bi čestitala k študiji in pozdravljam tudi novo strategijo Komisije za mladino, oboje temelji na jasnih konceptih, o katerih smo že govorili v Evropskem parlamentu. Tu se sklicujem na strukturirani dialog, medsektorski pristop in to pravim tudi kot so koordinatorka. pri poročilu, v katerem gre za krepitev vloge mladine in tu v tem poročilu gre tudi za usklajevanje politike za mladino. Strinjam se z vašimi zaključki in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 koordiniranega dialoga in celovitega pristopa. Pozdravljam tudi dobro sodelovanje s svetom in komisijo. Upam, da bo sodelovanje tudi v prihodnje tako, zato da bomo v prihodnje vključevali tudi elemente, ki niso samo zanimivi, temveč nujno potrebni, življensko potrebi za mladino v Evropi. osredotočiti se je treba tudi na vpliv gospodarske krize na mladino. Mladina je najbolj trpela zaradi gospodarske krize in zaradi tega moramo razmišljati o ukrepih, ki bodo pomagali pri ponovnem zaposlovanju mladih. Seveda so vsi ukrepi pomembni, vendar mi moramo določiti kljub samo določene prednostne naloge. In ko sem rekla, da upam, da bomo tudi v prihodnje dobro sodelovali s komisijo in svetom, sem s tem hotela povedati, da bi bilo pametno, da skupaj določimo prednostne naloge in da ne dajemo tukaj samo določenih izjav. Torej, kolege in kolegice, prosim, da govorijo na kratko in da upoštevajo tudi to, kar je povedal gospod eh, poročevalec. Se pravi, naj se ne sklicujejo samo na besede gospoda Dohrtija, temveč tudi na eh, poročilo. Sedaj pa gospod Zver, prosim. Hvala za besedo, <clears throat> gospod predsednica. Eh, Nikoli ni preveč razprave o mladinski politiki, to je jasno, vendar se bojim, da v prihodnosti, da bo igrala vse manjšo vlogo iz enega eh, bolj žalostnega razloga, ker Evropa postaja ostarela družba in <laughs> če bo tako šlo naprej, eh, mladi spoveč ne bo in mladinske politike ne bomo potrebovali. To je eh, To dejstvo kaže na to, da mladinska politika in mladina nasploh ni samo uh, stvar uh, nekega oskega specialnega področja, ampak je resnično uh, cross-sektorski problem. Uh, mladi so danes dejansko to, kar smo slišali malo prej, najbolj izpostavljeni uh, v času krize. Že takrat, ko krize ni bilo, so mladi predstavljali ranljivo družbeno skupino. E, število nezaposlenih je bilo pri mladih večje, kot je običajno v družbi. E, število drugih e, negativnih pojavov med mladimi večje, kot je običajno v družbi. Jaz mislim, da bi se morala mladinska politika na evropski ravni pač osredotočiti samo na nekatere ključne stvari. Kako lahko prispevamo, da bodo mladi imeli zaposlitev, zlasti je problem prvih iskalcev službe, eh, kako bi eh, zagotovili, da je manj tistih, ki prezgodaj zapustijo šolo, ali pa kako zmanjšati drop-out eh, na področju izobraževanja. In šele vse skupaj to kasneje omogoči večjo politično participacijo mladih, pa večjo družbeno integracijo mladih. Ampak, da se razumemo, Eh, Evropska unija, evropske institucije same po sebi tukaj ne morejo uh, ključno vplivati na stanje mladih v posameznih družbah. Zato tudi imamo zgolj metodo uh, koordinacije, odprto metodo koordinacije. Tukaj so glavni akteri ali pa najbolj odgovorne le nacionalne države, pa tudi ne samo sektori ali pa ministrstvo za mladih, mlade, ampak več sektorjev hkrati, kot vidimo, in pa lokalne skupnosti ravno lokalne skupnosti so tiste, ki lahko uh, mlade najbolj integrirajo v skupnost. Vendar uh, mi ne bomo naredili veliko za mladinsko politiko, če bomo dali, zlasti mi, ki smo že detki, ne, moralne nauke mladim. Mladi uh, so odgovorni, so vse tako odgovorni v družbenem kontekstu, kot smo mi, mi bili, ko smo bili mladi odgovorni takrat. Uh, oni drugače razumejo nekatere vrednote, eh, ki jih imamo mi, ampak v bistvu, v esenci so pa enake. Tako da eh, se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, da je danes kriza vrednot najhujša ravno med mladimi. Ne verjamem eh, temu, temu stališču. Morda bi v strukturni dialog z mladimi bilo potrebno vključiti tudi Evropski parlament več ali manj eh, teče ta dialog med Evropskim svetom, Evropsko komisijo in pa predstavniki eh, mladinskih organizacij. Bilo bi dobro, da vse takrat, ko je zasedanje Evropskega sveta, da so eh, aktivno vključeni tudi predstavniki našega odbora. Jaz se zelo veselim na koncu, ne končam, tega poročila, ki je gospoda Papa Nikolava, našega eh, poročevalca, in pa tudi eh, zelo temeljito bom preštudiral strategijo eh, Evropske komisije za naslednjih devet let. Hvala lepa. Hvala lepa spoštovani kolega, torej jaz zaupam zdravemu egoizmu naš, nas starih, za razliko od vas. Če mi danes ne poskrbimo za mladino, bomo jutri imeli težave. Torej, če ne delamo stvari iz zdrave pameti, potem to delamo iz egoizma. In zaradi tega mislim, da je mladinska politika v dobrih rokah in če vidim, eh, o čem je eh, svet eh, sklepal, potem mislim tudi, da je svet dobro razumel stvari. Sedaj pa ima besedo gospa Hirš. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa za ta dokument. Hvala lepa tudi poročevalcu, eh, ki je tudi zelo zgodaj začel sodelovati z nami. Mislim, da je pomembno, da intenzivno razpravljamo o tem dokumentu. Mladih je če dalje manj zaradi demografskih sprememb, vendar kot ste tudi povedali, gospa predsedujoča, v interesu vseh je, da ravno takrat, eh, ko uh, je tako malo uh, mladih, da se posveča njim toliko več pozornosti. Torej, tri sklepi so zame zelo pomembni in ti so pomembni tudi za nadaljevanje mladinske strategije. Prvo je sodelovanje med različnimi akterji. Eh, politika za mladino se ne dogaja samo v šolah, mladinskih centrih, v verskih skupnostih, eh, športnih eh, organizacijah. Tudi tam se to dogaja. Se pravi, treba je zagotoviti sodelovanje med vsemi temi organizacijami, ki delujejo in delajo z mladino. In včasih ima človek v tista, si te organizacije konkurirajo in to je pač problem in tu moramo zagotoviti sodelovanje. Naslednja stvar je pač to, da moramo na mladino gledati kot na medsektorsko nalogo. O tem se je treba pogovarjati tudi v odboru za zaposlovanje, zdravje in podobno, ne samo v našem odboru. In to je nekaj, kar moramo stalno govoriti tudi našim kolegom. Naj oni tudi stalno mislijo na to. Pred nekaj tedni je v odboru za zaposlovanje bilo glasovanje o financiranju mikrokreditov in komisija je rekla, da je zlasti mladim tu treba dajati priložnosti in parlament je to črtal in to pomeni, mladinsko politiko moramo uresničevati tudi v drugih področjih in eh, to je nekaj, kar moramo mi povedati našim kolegom. In potem pa še nekaj. Uh, vprašanje kazavcev. Mi lahko zapišemo veliko uh Eh, na papir, mora, lahko zastavimo veliko ciljev, stvari pa je treba tudi ocenjevati. Eh, mladinska politika je menda mehka tema, o kateri radi govorimo in podobno, vendar tudi tu moramo poiskati kazalce, zato da preverimo, ali ukrepi res eh, prispevajo k zmanjševanju uh, Eh, kriminala med mladimi ali ukrepi prispevajo k zmanjševanju brezposelnosti. Eh, torej, določene kazalce se tudi zbirajo že v državah članicah in mi moramo imeti dostop do njih. Potem pa še nekaj o izobraževanju. Ta točka je zelo obsežna v tem dokumentu, vendar mislim tudi, da je zelo pomembna potem pa vprašanje družine. Ali bom lahko sam oblikoval neko družino? Seveda je to odvisno od eh, zaposlovanja. Če imam službo, bom lahko imel družino, ker bom vedel, eh, kako bom financiral stroške družine in kako je s participacijo. Participiral bom, če bom znal eh, tudi, naprimer, pravilno uporabljati internet, medije, se pravi, kompetence pri medijih, potem kako je z vprašanji eh, varstva avtorskih pravic pri internetu, kako je z glasbo iz interneta. To je zopet izobraževanje osrednja točka in Nemčija seveda se ukvarja eh, z temo otrok eh, priseljencev in mi vidimo, da tu moramo uporabljati tudi nove strategije, da je treba stvari eh, oblikovati drugače v šolah, pouk eh, oblikovati drugače. Potem pa, kako je z nezakonitimi priseljenci, ki nezakonito bivajo v Evropi in njihovi otroci so v Evropi in če nimajo dostopa do izobraževanja, bodo kljub vsemu nekega dne odrasli in kaj bomo potem z njimi. E, to je tema, s katero se moramo soočiti in potem pa tema, ki mi manjka v dokumentu, je tema invalidnih otrok in mladine. Treba se je ukvarjati s to tematiko. Te otroke je treba pravočasno uh, Eh, podpirati in jih dajati v redno šolstvo. Eh, se pravi, mi lahko eh, se učimo drug od drugega, kako naj torej integriramo pravočasno invalidne otroke in mladino. To je pač nekaj, kar si jaz želim še v tem poročilu in upam, da se o strategiji za mladino ne bomo ukvarjali samo v tem odboru, temveč da bodo to prevzeli tudi drugi odbori. Hvala lepa, sedaj pa kolega Boris. Šarada, eh, pani Pšeničonca, eh, problematika eh, mladi. Hvala lepa, gospa predsednica. Problemi povezani z mladimi so izjemno pomembni za Evropsko unijo. Zaradi tega je politika na tem področju tudi ena izmed najpomembnejših politik Evropske unije. Gre za zelo široko zastavljene probleme, ki obsegajo različne vidike. Ta tema je pomembna tudi zaradi tega, ker jo je potrebno uporavnavati dolgoročno. Pomembna je za prihodnost. Strinjam se z gospodom Dohertjem, da so potrebne nadaljne študije te študije so potrebne, zato da bomo vzpostavili indikatorje, ki nam bodo omogočili, da se bo lahko mladina v Evropi naprej razvijala. Tukaj gre recimo za dostop do interneta, gre za različno ponudbo na kulturnem področju in tako naprej. Zato je tako zelo pomembno, da poskrbimo za koordinacijo te politike. Tudi na nacionalni ravni so namreč zadeve precej različno urejene. Strinjam se tudi s poročevalcem, ko pravi, da moramo natančno proučiti, katere sposobnosti, katere lasnosti imajo mladi v Evropi. In še eno temo bi rad izpostavil ki jo je omenil že poročevalec. Veliko moramo investirati v mlade in sicer s pomočjo politik držav članic. Zelo pomembno je, da vključimo mlade v družbo, da sodelujejo v nevladnih organizacijah in tako naprej. Poleg tega tudi ne smemo pozabiti, kako zelo pomembna je družina. Družina je osnova. Osnova za razvoj in za izobraževanje mladih. Delovanje preko nevladnih organizacij je ključnega pomena, zaradi tega bi si morali kot odbor prizadevati za to, da se ti vidiki upoštevajo. Drage kolegice in kolegi, nismo računali s tem, da se vas bo toliko javilo k besedi že v prvi razpravi. Trije ste se še javili k besedi, potem želi besedo še komisija, to razumem. Z nami pa je že predstavnik sveta, ki že pol ure čaka, da bo prišel na vrsto. To je namreč naša naslednja točka na dnevnem redu. Žal mi je, ampak prosila bi kolegice in kolege, da se omejijo na eno minuto, če gre. Se opravičujem. Gospa Pajadeli. Hvala lepa. Gospa predsednica, nisem več mlada, vendar pa bi vseeno rada povedala nekaj o mladih. Kot vi, tudi sama menim, da je nekoliko egoistično govoriti o mladih in o njihovi prihodnosti, vendar pa se lahko strinjam s tem, kar je zapisal gospod Doherty v svoji študiji, strinjam se tudi z poročevalcem gospodom Papa Nikolaom, kar zadeva strategijo za mlade. Čisto na kratko bi rada opisala osebno izkušnjo. Sem učiteljica in Ugotovila sem, da se Evropa stara. Zato smo odgovorni tudi mi. Mladi imajo vedno znova občutek, da so soočeni z državo. Tukaj jim lahko pomagamo. Mislim, da se je pri volitvah posem jasno izkazalo, da se mladi ne angažirajo na političnem področju. Zato mislim, da je izjemno pomembno, da poskrbimo za usmerjanje mladih. To pa je odvisno od informacij, ki jim jih damo na voljo, pa tudi od ustreznih modelov. pogosto delujemo bolj individualno in manj kolektivno. Poskrbeti moramo za tesnejše sodelovanje. Kar zadeva poročilo kolega, sem mnenja, da je Evropska unija sedaj končno razumela, da moramo poskrbeti za mlade da moramo poskrbeti za izvajanje programov, kot so Erasmus, Grundvih, Euroskola in tako naprej. To je pomembno zato, da dosežemo naše cilje. Poleg tega so tukaj prostovoljne dejavnosti, šport, to je pomembno v povezavi z Lizbonsko strategijo. Izvajati moramo pritisk na države in na lokalne oblasti, tako da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Gospod Kelly, najlepša hvala. Najprej moram povedati, da menim, da je gospod Doherty opravil dobro delo, osredotočil se je na številne točke na zelo širokem področju. Osredotočil se je na nekaj ciljev in postopkov in pri tem je izvede ustrezno izbiro. Poleg tega je omenil tudi ukrepe, ki so potrebni za izpolnitev kriterijev. Samo dve točki, kajti prosili ste nas, da smo kratki. Raziskava v moji državi lansko leto je pokazala, da 45 odstotkov mlajših od 25 let sploh ni nikoli volilo. Torej, na to se moramo osredotočiti. Drugič, Šport je zelo pomemben v okviru Lizbonske pogodbe in zaradi tega mislim, da se moramo osredotočiti tudi na to. Poleg tega je tukaj prostovoljstvo. Tudi to je zelo pomembno področje. Kar zadeva glasovanje tukaj v parlamentu, moram povedati, da sem bil razočaran glede pomena, ki ga posamezne skupine pripisujejo športu. Poskrbeti moramo za to, da bo šport imel večji pomen. Kaj ti pomislimo samo na to, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih? Božiček eh, bo prišel, otroci bodo dobili eh, darila in ta darila eh, bodo tudi športno usmerjena. To bodo žoge, trikoji in tako naprej. In tako je prav. Gospod Doherty je. Izpostavil pomen Lizbonske pogodbe in športa za mlade. To je za nas velika priložnost. Hvala lepa. Dragi kolegi, tudi januarja bomo imeli čas razpravljati o tem poročilu. Prosim, da ste res kratki, kaj ti želimo biti vljudni. Tudi do gospoda Selina. Gospod Skurja, potem pa komisija. Najlepša hvala. Čisto na kratko. Tudi sam bi se rad zahvalil obema poročevalcema. To, kar je dejal gospod Papa Nikolao, je bilo zelo pomembno. Tukaj govorimo veliko jezikov, ampak eh, vedno takoj ugotovimo, kadar nekdo govori z navdoš, navdušenjem, kadar nekdo razume, eh, kje je problem. Strinjam se z nekaterimi kolegi, ki so govorili pred menoj. Mislim, da se ne smemo osredotočiti na manj stvari, ampak se moramo osredotočiti na specifične elemente. Spodbuditi moramo države članice, da se bodo s tem bolj ukvarjale. Pomagati moramo državam članicam, da oblikujejo ustrezne politike. To je naša priložnost. Ne moremo proučiti celotne politike, recimo za mlade invalide. Potrebno pa je ustrezno izobraževanje, tako v osnovni kot srednji šoli, kakor tudi na univerzah. Če mladi nimajo možnosti do akademske izobrazbe, potem se težko integrirajo v družbo. To je banalen primer, ampak pomislimo samo na gluhe, ki imajo težave z tem, da zaključijo študij govora je bilo tudi o tem, da imajo mladi težave eh, z ustvarjanjem družine. Potrebna je torej pomoč, eh, posojila in tako naprej. Pri vsem tem pa moramo izvajati pritisk na države članice. In na konec še problem, ki se pojavlja v povezavi z zagotavljanjem informacij. Gre za zdrav način življenja. V celotni Evropski uniji imamo velike težave, kar zadeva nezdravo prehrano, predvsem v povezavi z eh, ženskami. Mislim, da je pomembno, da se osredotočimo tudi na šport. To je zagotovo pomemben element. Eh, potem pa je tukaj še zloraba drog. Vendar ne gre zgolj za zlorabo, včasih je potrebno obsoditi že samo uporabo. Najlepša hvala gospod Meres. Hvala lepa. Gospa predsednica, v imenu komisije zgolj nekaj komentarjev. Začel bi z pripombo podpredsednika gospoda Šmita. Menil je, da politika za mlade ne sme, bil, ne sme biti politika političnih strank, posameznih političnih strank. Poskrbeti moramo za udeležbo vseh. 40 tisoč mladih v različnih regijah eh, in eh, državah smo nagovorili s pomočjo interneta. Dobili smo veliko odgovorov in novembra 2008 smo organizirali teden mladih in v okviru tega tedna smo okvir, eh, organizirali tudi posvet na temo pričakovanj mladih v naslednjem desetletju. Torej, izvajamo dialog z mladimi, to pa nikakor ni enostavno. Sodelujemo z organiziranimi, združenimi mladih, pa tudi z neorganiziranimi, kar vsekakor ni lahko. Prizadevamo si za to, da bi razvili novo strategijo za mlade, pri čemer bi mladim zagotovili večjo vlogo. To je bila prva točka, ki sem jo želel izpostaviti. Sedaj pa druga točka. Gre za vsebino. To je bilo že večkrat povedano. Predlaganih je osem prioritet. Menimo, da so te prioritete nujno potrebne. Udeležba mladih. To je zagotovo nujno potrebno. Že samo, če si ogledamo volitve. Poleg tega nova pogodba pravi, da je potrebno mlade udeležiti v demokratičen proces, potem prostovoljstvo. Dejavnosti na tem področju, o tem je bilo že govora. Leto 2011 je leto prostovoljstva, zato je to še toliko bolj pomembno, potem pa kreativnost in kultura tega ni potrebno posebej povdarjati v vašem odboru, kaj naj bi to pomenilo. Mladi morajo sodelovati tudi pri reševanju vseh eh, velikih problemov na svetu, ko gre za podnebne spremembe in tako naprej. Potem je tukaj zaposlovanje. Gospa Manesko je govorila o tem, o gospodarski krizi mladi, ki se še izobražujejo oziroma mladi, ki so predčasno prekinili študijem, tudi na nje ne smemo pozabiti. Omenjeno je eh, bilo tudi vprašanje eh, zdravja. Danes imamo 25. obletnico odkritja virusa AIDS-a. In torej mi potrebujemo čim bolj konkretne predloge in v ta namen moramo še dobro razmišljati. Sedaj pa počasi k zaključkom. Kaj pričakujem, kaj si želim od Evropskega parlamenta? No, pričakujem podporo eh, za predloge komisije. Pričakujem seveda tudi nove predloge. To je dolg eh, postopek. Eh, gre za obdobje trikrat treh eh, let eh, in eh, dialog s parlamentom je tu zelo pomemben. Tu se sklicujem tudi na to, kar je povedal predsednik Baroso v parlamentu, ko je napovedal novo pobudo Youth on the Move, mladina v gibanju. In cilj je mobilnost, Erasem, vajenci, prostovoljci, umetniki, športniki, za vse je mobilnost pomembna. Vendar gre hkrati seveda tudi za mobilizacijo mladih, mobilizacijo politike. Prihaja do nekega novega zagona eh, pri angažmaju Evropske unije za mladino. Eh, uresničevanje pa postaja težko uresničevanje, tu nam mora parlament pomagati. Uresničevanje je namreč odvisno od držav članic in dosti krat se stvari tudi dogajajo na regionalni ravni. V času španskega predsedstva se bomo spraševali na neki konferenci, kako bomo uresničevali stvari z lokalno ravnjo, z regionalno ravnjo. Eh, kazalci, seveda si želimo kazalce in pomembno je, da jih imamo, če želimo imeti pravo politiko. Eh, torej, lahko se zanašate na podporo komisije, In na koncu želim povedati, da sem vendarle zelo optimističen in da lahko storimo veliko za mladino v Evropi. Eh, hvala lepa, optimist ste kot vedno in mislim, da smo prišli do pravega trenutka, ko lahko pospešimo naše dejavnosti za mlade in eh, občutek imam, da nam eh, komisija sledi in mi sledimo seveda tudi našemu poročevalcu. Dobro. Hvala lepa za to razpravo. Razprava je bila zelo dobra danes do povdne in ta odbor zares želi opraviti dobro delo. Sedaj pa bomo slišali, kako nas bo pri tem podpiral svet ministrov. Gospod Selin, prisrčno vas pozdravljam v našem odboru. Medtem ste postali oče tretje hčerke. Hčerka je že skoraj da prišla, ko ste bili zadnjič pri nas. Torej sedaj lahko čestitam vam in vaši ženi, kajti ta otrok je del mladine, za katero želimo poskrbeti v Evropi. Želimo da bi bila mladina na švedskem in v Evropski uniji srečna in zadovoljna. Sedaj pa bomo prisluhnili z zaključkom sveta za izobraževanje mladino in kulturo. Much, Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, spomnili ste me na to, da ko sem bil zadnjič pri vas, sem bil tudi na poti k zdravniku za pregled eh, za dojenčka ja, sedaj imam hčerko, to je moja druga hčerka, imam tudi sina. Ko slišim politike, ko govorijo o prihodnih generacijah, pomislim na svoje otroke in najbrž vsi storite isto. Hvala lepa, da ste me povabili v vaš odbor. Povedal vam bom kaj več o svetu pretekli petek in o kulturnih in audiovizualnih vidikih eh, tega sveta. Svet je bil uspeh, sprejeto je bilo vse, kar smo želeli sprejeti na področju izobraževanja in mladine. Vendar pa bi spregovoril o štirih glavnih točkah na dnevnem redu na področju kulture in audiovizualnih pripomočkov. Štiri glavne točke smo torej imeli, dva zaključka sveta in sicer o spodbujanju kreativnih generacij, gre za eh, pismenost na spletu. Poleg tega smo imeli tudi razpravo o digitalizaciji kulturnih vsebin v Evropi, pri čemer smo se osredotočili na knjigi. Imeli smo tudi razpravo med kosilom in sicer o prihodnem financiranju Evropejane. Naj na kratko spregovorim o štirih glavnih točkah dnevnega reda, kajti vem, da vas te zanimajo. Najprej zaključek sveta glede spodbujanja kreativne generacije. Tukaj gre pravzaprav za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti med eh, mladimi. Gre za dostop do kulture in do kulturnega izražanja. To je pobuda švedskega predsedstva, menili smo namreč in sicer, ko smo si ogledali pobude in strategije Evropske unije, predvsem na področju kulture in medijev, da mladi in otroci niso dovolj upoštevani kot skupina, ki potrebuje posebno pozornost. Potrebno jih je upoštevati, ko oblikujemo politike in dejavnosti in zato se nam je zdelo pomembno, da to izpostavimo. Glavni razlog za to je, da menimo, da je dostop do kulture in kulturnega izražanja od zgodnih let ključno orodje za razvoj identitete mladih in otrok, pa tudi za razvoj samozavesti. Poleg tega, to prispeva tudi k razvoju spretnosti mladih. In te spretnosti so še kako potrebne, ko mladi vstopijo na trg delovne sile. To leto je leto kreativnosti in inovacij, zaradi tega je švedsko predsedstvo želelo prispevati k razpravi o tem, kaj lahko storimo da okrepimo kreativnost in inovativnost. Zaključki so bili sprejeti soglasno strani vseh držav članic in to pomeni, da bomo prvič imeli perspektivo mladih otrok v politiki Evropske unije. Ko gre za kulturo, pri tem bomo upoštevali mlade in otroke. Poleg tega pozivamo države članice in pa Evropsko unijo, da poskrbijo za boljši dostop do kulture in kulturnega izražanja, recimo v okviru izobraževalnega postopka, pa tudi, ko gre za kulturne inštitucije v Evropi in Evropi. Sicer zato, ker te igrajo pomembno vlogo pri uspodbujanju kulture. Toliko torej o kreativnosti. Naslednja točka. Digitalno okolje in pismenost, medijska pismenost. To je zelo pomembno za Evropski parlament. Spomnite se najbrž, da je komisija izdala priporočilo letos poleti in Evropski parlament je objavil poročilo ob koncu leta 2008, ki je bilo ključnega pomena tudi za razmišljanje komisije. Priporočilo komisije bi naj bilo priporočilo v okviru postopka soodločanja z svetom in parlamentom, vendar pa se nažalost to ni zgodilo, tako da je komisija objavila svoje lastno priporočilo. Kot predsedstvo smo menili, da bi se svet moral vsaj odzvati na to priporočilo in to smo tudi storili. Predstavili smo niz zaključkov sveta tudi na to temo. Gre za kratke zaključke, za strnjene zaključke, ki zgolj poudarjajo to, kar je svet dejal že maja 2008. Zaključki, ki so bili sprejeti v petek, med drugim vključujejo da svet želi pozitiven pristop k medijski pismenosti. Priznavamo, da obstajajo tveganja, predvsem, ko gre za mlade in medije, vendar pa revolucija na področju digitalizacije prinaša tudi veliko koristi. Dejali smo tudi, da je potrebno vključiti medijsko družbo v zagotavljanje medijske pismenosti. Seveda pa povdarjamo tudi, da so mediji neodvisni, kar je potrebno spoštovati. Krediti moramo na številnih pobudah, ki jih že izvaja medijska industrija povsod po Evropi. Ministri so jasno povedali, da medijska industrija igra pomembno vlogo. Naslednja točka je bil izobraževalni sistem. Izobraževalnemu sistemu se nikoli ne moremo izogniti, ko gre za vzpodbujanje kulture ali pa medijske pismenosti. Ti zaključki so torej dodatek k procesu medijske pismenosti, ki že poteka nekaj časa. Ministri so razpravljali tudi o digitalizaciji literature v Evropi posebej smo se torej osredotočili na knjige, ne zgolj na knjige, ampak predvsem na knjige. V ozadju te razprave so bile pobude, ki se pojavljajo znotraj Evropske unije, ko gre za vsebine na internetu, ko gre za avtorske pravice, za Evropejano, digitalno knjižnico. In te pobude so predstavljale osnovo za to razpravo, eno izmed enega izmed stebrov te razprave. Drugi stebr pa predstavlja dobro znani razvoj v ZDA in sicer gre za Google projekt. Številni so se odzvali na to, tudi eh, založniški sektor se je na to močno odzval. Razprava, ki smo jo imeli v petek, ni bila razprava o sporazumu, ki ga je dosegel Google in razprava o Googlovem projektu, šlo je za razpravo o tem, kaj lahko Evropa stori. Na kratko, o tem, kaj so dejale države članice. Države članice se strinjajo, da je digitalizacija kulturnih vsebin eden izmed glavnih izzivov kulturne politike v Evropi. To ni edini izziv, srečujemo se namreč za številnimi drugimi izzivi, vendar pa gre za enega izmed ključnih izzivov. Zaradi tega si moramo zastaviti vprašanje, kako bi poskrbeli za boljšo dostopnost do eh, del v Evropski uniji. Pristop do digitalizacije mora temeljiti na spoštovanju avtorskih pravic. Poleg tega pa mora temeljiti tudi na zdravi konkurenci na trgu. francoski minister, gospod Mitterrand, je podal predlog glede sporazuma med eh, zasebnimi in javnimi podjetji na področju digitalizacije. Minister tega sicer ni specifično dejal, vendar mislim, da je govoril o tem, da imamo javne knjižnice v Evropi, ki so sklenile sporazum z zasebnimi podjetji, kot je recimo Google, za digitalizacijo knjig. Francoski minister je menil, da potrebujemo splošne smernice v Evropski uniji glede pogodb med javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji. Številni ministri so podprli francoski predlog. predlog bo najbrž prevzelo špansko predsedstvo in ena izmed pobud francoskega ministra je bila, da ustanovimo odbor, ki bi vključeval nekaj spoštovanih evropskih osebnosti in te, eh, ta odbor bi pripravil eh, poročilo na temo splošnih smernic za sodelovanje med javnimi ustanovami in zasebnimi podjetji. Sedaj pa še nekaj besed o prostovoljstvu. To je zadnja točka, ki sem jo želel izpostaviti. To je tema, o kateri vem, da ste se pogovarjali in pred kratkim ste sprejeli tudi poročilo na to temo. Ta odločitev je naletela na vse splošno podporo. Tisti, ki delamo na tem področju, vemo, da ima civilna družba velika pričakovanja glede leta prostovoljstva. V svetu smo dosegli sporazum med državami članicami, nismo imeli prav težavnih razprav. Hkrati pa je švedsko predsedstvo zelo jasno predstavilo svoje mnenje tako Evropskemu parlamentu, kakor tudi drugim državam članicam. Dejali smo, da želimo doseči sporazum, soglasje predvsem glede kar se da hitrega sprejema eh, tega, eh, te pobude. Zahvaljujem se vašemu poročevalcu, gospodu Skuriji, za odlično sodelovanje, pa tudi vam, gospa predsednica. V petek Je bila kakšna sprejeta odločitev glede Evropskega leta prostovoljstva? Proračun znaša 8 uh, eh, milijonov evrov. To morda ni toliko, kot bi si želeli, ampak je to 33 odstotkov več, kot je komisija sprva predlagala. Razlog za to, so pogajanja med svetom in parlamentom. Po teh pogajanjih smo menili, da bi bilo smiselno dvigniti proračun za to področje. Parlament pa je pri tem storil vse, da je sprejel mnenje parlamenta na to temo. Ta dodatna sredstva, ki so bila namenjena, so tudi natančno namensko opredeljena toliko torej o svetu za izobraževanje mladino in kulturo. Hvala lepa, gospod Selin. Kolega bi rada spomnila na to, da imate angliško različico zapisnika sveta eh, na pred seboj in to si lahko preberete. Vsaj poslanci to že imate, eh, vsi sodelavci pa boste tudi še dobili priložnost, da si to ogledate. Torej, najlepša hvala. Mislim, da bi se da lahko kar začeli z razpravo. Naj sama povem, da sem zelo vesela, da je svet posvetil veliko pozornosti digitalizaciji, evropejani. Govorili smo o Google, o evropejani, včasih dobesedno, včasih ne, ampak ko berem nemške časopise, lahko hitro ugotovim, da ste v petek zelo pozitivno govorili o Evropejani. To je zelo aktualna tema in svet eh, je to zabeležil tudi v svojih zaključkih. Najlepša hvala, sedaj pa vprašanja, če jih še imate za gospoda Selina. Ne. Potem bi se še enkrat zahvalila gospodu Selinu in vas prosila, da ta dokument shranite. Črno na belem je tukaj zapisano vse, kar moramo vedeti. Namreč tako bomo lahko ugotovili, kje se svet z nami strinja, kje ne, tako bomo lahko izvajali še večji pritisk. Gospa Trüppel je včeraj govorila o temi Evropejane, gospod Mitterrand je predlagal odbor modrecev in kot kaže, je to naletelo na odprta ušesa, vsaj pri švedskem predsedstvu. Zastaviti si moramo vprašanje, kako bomo oblikovali to evropejano, da bo res modra in zato potrebujemo odbor modrecev. Mislim, da si moramo za to prizadevati, kajti v nasprotju s tem, kar lahko najdemo pri Google in drugje, želimo v Evropejani vsebino, ki bo zares vredna uvrstitve v ta projekt in ki bo izražala dušo eh, evropske kulturne dediščine. Helga. Rada bi se vrnila k skupini na visoki ravni. Potrebujemo jasne pogoje za zasebna partnerstva. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če poskrbimo za preglednost in pa za zelo jasen pristop, kar zadeva evropske pogoje za javno-zasebna partnerstva. Ključno vprašanje pri tem pa je, vprašanje velikih knjižnic, ki jih imamo v Franciji, Nemčiji, Belgiji in tako naprej. Ne vemo, kaj je dejansko zapisano v pogodbi med Googlom in pa temi knjižnicami. Gre namreč za zasebno podjetje in zato ne vemo, kaj se pravzaprav zgodi s temi podatki. Nekateri pravijo, da se podatki lahko uporabljajo v lasne namene, pa tudi v namene Evropane. Mislim, da je to ključna točka in upam, da lahko to še nekoliko pojasnite, kajti po mojem mnenju bi to moral biti del teh zelo jasnih pogojev. Naslednja govornica, gospa Paljadeli. morda bi moral tudi naš odbor sodelovati v tem odboru modrecev. Recimo gospod Trupel se je s tem zelo intenzivno ukvarjala, zato bi bila morda dobra ideja, da tudi mi pošljemo kakšnega predstavnika v ta odbor. Ne vem, če je gospa uh, Trupel modra tako v smislu predstav gospoda Mitterana, v to dvomim. Vendar pa lahko premislimo o tem, ali bi sprejeli to pobudo. Gospod Selin, mogoče lahko nakratko odgovorite, mi bomo poskušali o tej ideji, kar zadeva udeležbo parlamenta, Mogoče bi lahko vključili tudi koga, ki se je s tem zelo intenzivno ukvarjal, ki o tem veliko ve, ki pa morda še ni ravno modr, namreč gospa Hilga še ravno ni dovolj stara, da bi bila tudi modra. Era. Gospod Skurija. Mislim, da je potrebno oceniti tudi Evropsko leto prostovoljstva. Zaključek sveta je dober, Z določenega vidika bi si sicer želeli še več. O tem smo se veliko pogovarjali v uh, naših dialogih. Kot pri številnih drugih postopkih smo tudi tukaj imeli težave z proračunom, vendar pa je proračun sedaj višji, kot smo sprva predvidevali. Mislim, da smo zato dosegli torej dober rezultat. Tako bomo lahko več sredstev uporabili za praktične dejavnosti na terenu. Torej, z tega vidika bi se rad zahvalil gospodu Selinu za vse, kar smo dosegli v preteklih tednih. Rezultat je po mojem mnenju zelo dober in hkrati tudi zelo pomemben tako za parlament, kakor tudi za komisijo